Imam nekaj sporočil. V ponedeljek zvečer je potekal peti in zadnji trialog na temo Evropskega sklada za trajnostni razvoj. Pogajalci so našli začasni eh, sporazum, eh, ki ga je potrdil Koreper včeraj. Rezultat prvega branja bo predložen odborom AFED, DEVE in eh, BAČ in sicer v eh, Strasburgu. Če eh, bo eh, to besedilo sprejeto na plenarnem zasedanju, oziroma če bo odobreno v odborih, potem bo besedilo predloženo v glasovanje plenarnemu zasedanju in sicer še pred koncem julijskega zasedanja. Ali želi gospa Gardija za Balkaj dodati, ker je igrala zelo aktivno vlogo v trialogu? Ne. ne. Zadeva ni bila preprosta. Trije odbori sodelujejo in uh, zares je impresivno odigrala svojo vlogo. Hvala, zelo na kratko. Najboljša novica je, da smo prišli do dogovora in včeraj je Koreper eh, ta dogovor tudi potrdil. Pet trialogov je potekalo in med eh, političnimi in tehničnimi trialogi smo imeli še okrog 60 ur pogajanj. Organizacija je bila zelo zapletena. Eh, tri poročevalce imamo iz različnih političnih skupin, ti imajo tudi različne eh, okoliščine in vse skupaj je bilo res zelo zapleteno. Tehnični vidiki so bili tu ključnega pomena, pogajanja eh, na politični ravni v trialogu so bila vedno v stilu oblikovanja stališč, ampak tehnični trialogi pa so potekali tako, da smo vrstico za vrstico iskali primerno besedo in zato bi se še posebej zahvalila naši ekipi iz odbora za proračun. Eh, seveda so pomagali tudi odpori eh, Deve in Afet, ampak naši kolegi tukaj so res opravili eh, fantastično delo in mislim, da brez njihovega truda ne bi prišli do dogovora. Še dva kratka komentarja glede vsebine tega dogovora. Nismo imeli samo enega eh, predloga, ki bi bil nad vsemi. In zato smo uskladili tiste različne predloge, ki so obstajali. In na koncu smo postavili črno na belo vse, o čemer smo se izpogajali in mislim, da je rezultat dober. Eh, dobro smo se tudi osredotočili na cilje sklada, zelo smo poudarili to, da mora iti za naložbe, ki bodo služile razvojni politiki v ciljnih državah. Izboljšali smo vse kriterije, kot naprimer socialna odgovornost na ravni človekovih pravic, potem odgovorne investicije, spoštovanje eh, pravic delavcev, torej vse stvari, ki se morda zdijo samoumevne, ampak eh, se nam jih je zelo potrebno poudariti. Eh, potem imamo tudi komplementarno z drugimi skladi, ki še nastajajo in še nekaj, kar smo dosegli in se meni zdi zelo pomembno. Tu pa je naslednje. Svet je z 20 na 28 odstotkov povečal število operacij oziroma eh, komponent operacij, eh, ki so povezane s podnebnimi spremembami. Mislim, da smo dosegli dober dogovor tudi, ko gre za boj proti davčnim goljufijam in utajam. Tukaj smo postavili zelo jasna pravila eh, glede ciljev in pa še Eh, splošna tema upravljanja. Evropski parlament bo verjetno, verjetno v strateškem odboru imel opazovalca. Postavili pa smo tudi različne pogoje za oceno komisije. Torej, veliko kriterijev je, tako da bo komisija res lahko dobro, nasl, eh, dobro sledila temu, kar se dogaja. Potem imamo tudi naložbena okna, in eh, tudi prek tega bomo lažje spremljali celotno zadevo. Hvala. Merci. Najlepša hvala in hvala lepa za tvoje tako učinkovito prizadevanje. Misija v Izrael meseca julija eh, je bila predstavljena v Izrael in Palestino, kajti eh, želeli smo obiskati Zahodni breg in Gaza in eh, izraelska vlada meni, da ne, moremo, da ne morejo zagotoviti varnosti delegacije v Gazi. Eh, tukaj gre tudi eh, za prekinitev dobave električne energije Gazi. Torej, mislim, da je bolje, da preložimo eh, ta obisk, kot pa, eh, da se omejimo zgolj na Zahodni breg. Torej, V začetku leta 2018 bomo izvedli ta obisk. Danes jutraj so koordinatori imenovali poročevalce eh, za Evropski solidarnostni sklad eh, in za vnaprejšnja plačila v splošni proračun za leto 2018. To je poročevalka bo gospa Vajderje, mobilizacija Evropskega solidarnostnega sklada, zagotovitev pomoči Italije, gospod Lavija, um, instrument prožnosti za financiranje proračunskih ukrepov za soočanje z trenutnimi izzivi, Sigfrid Murešan, Evropske eh, solidarnostne enote skupina SND bo predlagala poročevalca vzpostavitev eh, Evropskega obrambnega in razvojnega programa, spodbujanje inovativnosti eh, Evropske obrambe. Eh, skupina ELS bo predlagala poročevalca in skupina ELS bo predlagala poročevalca tudi za poročilo na lastno pobudo eh, in sicer na temo Evropskega obrambnega načrta. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike, zatem eh, se bo ukvarjal vaš predsednik. Koordinatorji so prijeli sporočilo o, o e, zaposlitvi e, posebnega svetovalca e, v ISPRI, nismo zahtevali dodatne izmenjave mnen. Koordinatorji so se, da, so se odločili, da se bodo osredotočili na zar skrbniškega sklada in s tem se bo uh, ukvarjal gospod, se boste ukvarjali gospod Gari in gospod eh, Murešan, uh, eh, sproračevalca za splošni proračun za prihodnje leto in pa za večletni finančni okvir. Tako, sedaj pa prehajamo k glasovanjem. Prosim, da ustavite vaše kartice, da preverimo, ali aparati delujejo. Glasujemo. ste vsi glasovali? Ne. 27 ustavljenih kartic, 26 vas je glasovalo. Aha, jaz nisem glasoval, se upravičujem. Torej, prvo poročilo, o katerem bomo danes glasovali, gre za, gre za mandat za trialog eh, za proračun za leto 2018, Sigfrid Murešan, kompromis številka ena, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog številka 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 5. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 6. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za? Proti?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 predlog spremembe 88 za, proti, vzdržanje, eh, zavrnjeno, kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržanje, sprejeta. Predlog spremembe 99 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 101 za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržanje, sprejeto sprejeto, kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 127 za, proti, vzdržani, sprejeto. 128 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 134 za, proti, vzdržani, sprejeto 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 136 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjena. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 157 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 164 eh, z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno 165 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 166 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zdržani, sprejeta. 167 je brezpredmeten, kompromisni predlog 19 za, proti, zdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 20 za, proti, zdržani, ne. Se opravičujem. Kompromisni predlog 19a za, proti proti? Bomo preverili. 19a. Elektronsko glasovanje. E Konec glasovanja. Sprejet. 17 proti 10. Kompromisni predlog 20 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 177 za, proti vzdržani, zavrnjeno 178 za, proti vzdržani, sprejeto 179 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 21 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 22 za, proti vzdržani, sprejeto. 189 za, proti vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 202 za, proti, vzdržani, sprejeto.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 212 eh, z ustnim predlogom spremembe za. Samo postopkovno vprašanje imam. Mi smo predstavili predlog 212, ki ima tudi ustni predlog, ki je bil dodan in želimo, da se o tem ločeno glasuje. Zato bi imeli prvi del do izven evropskega proračuna, drugi del pa potem posebej. Quel est, quel est l'avis du rapporteur sur cette proposition Kaj pa meni poročevalec za tem predlogu? Ali govorimo o predlogu spremembe 212? Tam bi moral biti ustni predlog spremembe poročevalca in z ustnim predlogom spremembe poročevalca bi lahko glasovali za ta predlog spremembe. Nisem prepričan, da lahko sprejmemo glasovanje po eh, delih v tem trenutku. Kaj je torej natančna zahteva? Lahko pojasnite, prosim. Um, no, um, que... Mi mislimo, da bi morali glasovati v dveh delih. Zato prosimo, da glasujemo o izvornem predlogu spremembe najprej, potem pa še o predlogu spremembe z dodatkom. Si, si vous êtes mis d'accord avec le rapporteur pour. Euh, če. Se strinjate s tem poročevalec, potem, oziroma če se strinjate z predlogom, ustnim predlogom poročevalca, potem ne potrebujemo uh, dveh glasovanj. Enotno glasovanje, ne, ne, ne. ne. No, Mi prosimo, da bi glasovali o izvornem predlogu spremembe. Zavračamo torej ustni predlog spremembe. Če pa bi lahko glasovali posebej o ustnem predlogu spremembe, eh, bi bilo dobro. Alors, monsieur le rapporteur, Gospod poročevalec, najlepša hvala. Torej, ustni predlog spremembe je bil podan. Če želi skupina GUE umakniti ustni predlog spremembe, potem bomo glasovali o prvotnem predlogu spremembe in seveda vam priporočam, da glasujemo uh, proti. Če boste uh, ohranili ustni predlog spremembe, predlagam, da glasujemo za. Če pa boste umaknili ustni predlog spremembe, to je edina možnost, ki jo trenutno imate, potem je moje priporočilo, da glasujemo proti. Torej, umikate ustni predlog spremembe. Vsi, eh, prosimo torej, da glasujemo samo o izvornem predlogu, brez ustnega predloga. Donc dobro, torej, glasovali bomo o prvotnem predlogu spremembe e, ki ga je vložila gospa Nirjada, e, poročevalec je proti, torej glasujemo, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 213, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 214, za, proti, Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18 glasov proti, 8 za. 215, 2 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 216 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 219 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 220 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 226 za, proti, vzdržani, sprejeto, 227 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako. Sedaj pa k mnenjem. Člen 5. Odbor za zaposlovanje, predlog spremembe 15. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe na člen 1. Odbor za ženske. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. In Sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem osnutku poročila. In mogoče bi glasovali elektronsko. No, torej, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne. Ja, sedaj pa. 22 za, 3 proti, 2 vzdržana sprejeto iskrene čestitke poročevalcu. Sedaj pa bomo glasovali o poročilu uh, gospe Vane. Gre za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Dve za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe tri za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno 4, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 5, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 6, za, proti, vzdržani, sprejeto 7, za, proti, vzdržani, sprejeto 8, za, proti, vzdržani, sprejeto 9, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani sprejeto in 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem besedilu, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto s 24 glasovi za, dvema glasovoma proti in eh, enim vzdržanim glasom. Čestitke gospe Vani. Sedaj pa prehajamo eh, k prerasporeditvam. Eh, gre za poročilo gospoda Gerja. Imamo štiri prerasporeditve. Najprej za instrument za Turčijo. Gospa Gardija Zabal pa nadomešča gospoda Garja. Presidente, muy rápido. Hvala. Zelo na kratko. Do dveh prenosov je prišlo 17 statu. Eh, gre za instrument za Turčijo. O sedmem predlogu smo že govorili in smo se odločili, da to preložimo. Na koncu pa uh, smo to vseeno uvrstili na glasovanje. Uh, prosimo za pozitivno glasovanje o obeh prenosih. Pa še ena podrobnost. Včasih uh, ko beremo o teh eh, prenosih, eh, potem nenadoma izvemo, da se svet odloči, da ne bo nalagal kazni ali pa obresti za eh, zamude pri plačilih, ko gre za instrument za Turčijo. In to nas malo moti. Tukaj namreč iščemo, sredstva za to, da bi izpolnili zaveze za instrument za Turčijo, ampak svet pa potem včasih deluje proti nam. Včasih so bile določene sankcije ukinjene oziroma kazni niso bile naložene. To sem hotela povedati in s tem se mi ne strinjamo. Um, pri drugih prenosih ni težav. Uh, sklad za globalizacijo za Kastiljo in Leon, to je osmi predlog. Uh, potem pa še prenos za ukrepitev informacijskih storitev in eh, projektov. Eh, to pa je prenos 9 in predlagam, da se, oziroma 10, predlagam, da se glasuje za vse te prenose. Hvala vote électronique, d'abord sur le transfert. Elektronsko glasovanje o prerasporeditvi 7 2017. Glasujemo. Tout le monde a voté Apparemment pas. Alors le scrutin est clos. Approuvé 21-2. Konec glasovanja 21 za, 2 proti, 2 vzdržana. Sedaj pa smo pri prerasporeditvi 8-2017. Elektronsko glasovanje glasujemo. Madavatej. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 22 proti 3. Prerasporeditev 10.2017. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 proti 1 sprejeto. In 11.2017, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 23 proti 2. Sprejeto. Sedaj pa dobi besedo gospod Taran in sicer za prerasporeditve za druge oddelke za proračun za leto 2017. Eh, pri zadnjem odboru smo v skladu z 27. členom zahtevali prerasporeditev in sicer za odbor regij. Gre za tri prošnje za prerasporeditev. Sedaj bomo o tem glasovali. Gospod Aram, ali želite še enkrat besedo? Uh, very shortly, Mr. President. Čisto na kratko, gospod predsedojoči. Mislim, da lahko vsi glasujemo eh, za eh, prerasporeditev številka 3 in eh, preskočil bom svoj govor, ampak prosil bi vas, da glasujete proti prerasporeditvi 1 in 2. Kajti odbor regiji je zagotovil pojasnila, In povsem nespremljivo je, da so proračunski organi namenili proračunska sredstva za te dejavnosti, sedaj pa odbor regi zahteva še več sredstev. To je čisto na kratko. Če vas to zanima, pa vam lahko pokažem, da prihaja do rezov pri programih za. Uh, šolske otroke, zato da bi razvili eh, audiovizualne sredstva za politične skupine. Všeč so mi eh, kolegi iz eh, različnih skupin tukaj, ampak njihova vizualna identiteta, po mojem, ne potrebuje nobene ukrepitve. Gospod Depre. Uh, Gospod predsedujoči, ne bom podal mnenja glede vsebine eh, teh prerasporeditev, rad pa bi spregovoril o eh, samem načelu. Eh, odobrili eh, smo eh, določeno vsoto, ki eh, je nižja od vsote, ki jo je zahteval odbor regij, torej eh, znižali smo. Eh, Eh, obseg eh, sredstev eh, in sicer na 300 tisoč evrov. To smo odobrili tudi na plenarnem zasedanju. Kaj pa počne odbor regi, zahteva sredstva na drugih področjih in zahteva sredstva, ki jih na začetku nismo odobrili. In tukaj gre za načelno vprašanje. Tukaj ne gre za dobro utemeljitev, zahteve želimo več finančnih sredstev gre za načelo, da smo na začetku odobrili obseg sredstev, prišlo je do reza, sedaj eh, pa zahtevajo nova sredstva, ki jih na samem začetku nismo odobrili in to je problem, ki ga vidim pri tej zadevi. In rad bi podprl gospoda Tarana, ne glede na to, eh, kakšna je utemelitev. Dobro, ali še kdo želi besedo? Gospod Taran. Hvala lepa. Samo še zadnja pripomba. V veliki meri se strinjam s tem, kar je povedal gospod Depre. In eh, da uh, pokažem, kakšen je njihov odnos. Gospod eh, Kronzbar Elmer je dejal, da uh, že uporabljajo ta sredstva, ne glede na našo odločitev. In to je povsem nesprejemljivo. Dobro. Torej, poimensko glasovanje. Je bilo zahtevano, ja? Zeleni so zahtevali EKR in ENF, eh, trguje. Glasujemo torej pojmensko. Najprej prva prerasporeditev. Glasujemo. Škotaj klub. Konec glasovanja. sprejeto 15 proti 9, 2 vzdržana. Drugi, druga prerasporeditev. Glasujemo. Konec glasovanja 18 za 6 proti 2 vzdržana. Sprejeto in še tretja prerasporeditev. Glasujemo. Skrutaj klub. Konec glasovanja. 23 za, 1 proti, 2 vzdržana. Gospa Holmajer, ali je tukaj? Ne, ni je. Nažalost se ni mogla udeležiti današnje seje, zato predlaga, da prenesemo odločitev na prihodno sejo, kajti ni še zaključila z eh, postopkom raziskave te teme. Torej predlagam, da glasovanje na temo nepremičninske politike prestavimo na naslednjo sejo ali se odbor s tem strinja, da najlepša hvala. Zdaj smo zaključili z glasovanjem in prehajamo k osmi točki. Gre za predstavitev študije, ki smo jo naročili v odboru. Gre za sinergije med cilji. ki so določeni v letnem pregledu rasti, ter prispevki, iz proračuna Evropske unije in pa nacionalnih proračunov. Naj vas samo spomnim na zgodovino. Eh, jeseni 2016 smo se pogovarjali o o vključitvi odbora za proračun v evropski semester in koordinatori so se odločili, da bodo, bomo zahtevali eh, študijo na temo sinergij med cilji, ki so določeni v letnem pregledu rasti in prispevki iz proračuna Evropske unije ter nacionalnih proračunov. In v veliko čast mi je bilo, eh, da sem bil odgovoren za ta dosje. Round Europe je bila izbrana za eh, pripravo te študije in dr. Hafner bo sedaj predstavil to eh, študijo. Eh, je vodilni ekonomist pri Round Europe v Cambridgeu. Mateo Barberi ga spremlja, član ekipe Round Europe iz Bruslja člani odbora Ekon so bili vabljeni na to sejo in pozdravljam vse tiste, ki so se nam pridružili. Na mojo zahtevo je eh, bila komisija pozvana, da imenuje predstavnika, ki bo odgovoril na morebitna vprašanja poslancev. Gospod Đurjan Buren predstavlja generalno direkcijo za proračun, poleg tega pa imamo eh, tudi predstavnika IKFINA. To je odlična priložnost, da razmislimo o prispevku eh, odbora za proračun k eh, Evropskemu semestru oziroma širše Evropskega parlamenta. To bi moralo biti na dnevnem redu prihodnje seje koordinatorjev. Dragi kolegi, pripravil sem poročilo, pri katerem pa sem se zares spraševal o korisnosti, smotrnosti tega poročila in vplivu, ki bi ga lahko poročilo imelo na nacionalne proračune ali pa na evropski proračun. In ni se mi zdelo, eh, da je bila jasna dodana vrednost eh, tega poročila. Študija, ki bo danes eh, predstavljena, pa eh, bo lažje upravičila to dodano vrednost. Ali se nam je gospod dr. Hafner pridružil? Ja, Herr ja, Vorsitzender, ich möchte mich recht herzlich bedanken, weil diese Studie für uns äh, von besonderer Bedeutung ist. Torej, ta študija je za nas posebnega pomena. Eh, äh, zaposlovanje, rast je zelo pomembno in eh, Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli to tudi na voljo v elektronski obliki. Na ta način bi eh, prihranili veliko papirja in eh, lažje bi eh, pravzaprav informirali doma pristojne z elektronsko različico in ne s papirno. Vaša želja je legitimna in to smo zabeležili. Gospod Marko, doktor Marko Hafner. Hvala lepa, da ste tu z nami. Hvala lepa za to pomembno študijo. Imate pač določeno število minutk, 20 minut, zato da predstavite svoje poročilo in zaključke. Yep, uh, Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da predstavimo danes zaključke naše študije. Uh, o sinergijah med cilji, ki so določeni v letnem pregledu rasti, ter prispevki iz proračuna EU in nacionalnih proračunov.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 Okay. Sorry about this. Uh... Oprostite za uh, te probleme. Uh, najprej struktura našega pogovora danes, govorili bomo o kontekstu študije, potem malo o metodah, ki smo jih uporabljali, podrobno bomo govorili o zaključkih in potem se bomo dotaknili tudi političnih posledic in če bo še čas, bomo pogledali še o katerih stvarih bi bilo še treba razmisliti. No, kar se tiče konteksta študije, imamo letni pregled rasti, ki je integralen del evropskega semestra. Želi prispevati k rasti in delovnim mestom eh, ter k fiskalni konsolidaciji. Poleg evropske perspektive, ki se uporablja v AGS, eh, zagotavljamo pa tudi ciljne eh, smernice v okviru smernic za posamezne države. Ko gre za eh, pak za stabilnost in rast in pa postopke eh, ekonomskega neravnovesja imajo države članice velike pristojnosti, kako ukrepati in če sploh ukrepati. Isto velja za evropski proračun. Na noben način ni rečeno, da Eh, evropski proračun odraža v okviru letnih proračunov vse te prioritete. Zato je treba pregledati, eh, kako so odraženi eh, nacionalni proračuni v tem. In mi smo pogledali par stvari v zvezi s tem. Glavni cilj našega študija, naše študije se odraža v teh štirih točkah. Prvo vprašanje je, ali evropski proračun v zadostni meri odraža prednostne sektorje za to, da se ustvari gospodarska rast, kot je zapisana v letnem pregledu rasti, in ali nacionalni proračuni odražajo tudi ustrezne nacionalne dele teh eh, priporočil. Potem, ali eh, Evropska unija in nacionalni proračuni sledijo smernicam, ki jih eh, postavlja letni pregled rasti in pa priporočila po državah. Tretje vprašanje potem se ukvarja s tem, ali obstajajo sinergije med evropskimi nacionalnimi eh, prioritetami za proračune in pa med prispevki za doseganje eh, ciljev letnega pregleda rasti. Potem smo pogledali tudi, ali ti ukrepi, ki so sprejeti, imajo potencial za ustvarjanje gospodarske rasti in izboljšanje kakovosti in učinkovitosti javne porabe. No, zdaj pa metode. Mi smo zbirali dokaze iz različnih virov. Uh, including, including, uh, national... Eh, pogledali smo si nacionalno dokumentacijo, potem eh, poročila po državah članicah komisije, nacionalne reformne programe in tako naprej. Pogledali smo tudi proračunske podatke iz Eurostata eh, in podatke o nacionalnih proračunih za 12 ciljnih držav. Pogledali pa smo tudi dokaze glede izvajanja priporočil po državah in pa dokaze o sinergijah v zvezi z letnim pregledom rasti študija pokriva zadnja tri leta, od 2014 do 2016. Pomembno je povdariti, da smo za leto 2016 uporabili eh, priporočila po državah članicah, ki še niso bila eh, dokončana, niso bila še popolna. Eh, zato smo se leta 2016 osredotočili samo na države evroobmočja. Naredili smo tudi Eh, analize posameznih držav, sredotočili smo se na 12 držav, od tega 6 večjih in 6 manjših. In izbrali smo jih na podlagi različnih faktorjev, geografska lokacija je bila en tak faktor, pa potem prebivalstvo in tako naprej. Usredotočili smo se na priporočila po državah članicah, ki se usredotočajo na proračun. Eh, pogledali smo, ali je bilo izboljšano vlaganje v raziskave in razvoj. Eh, komisija eh, pravi, naprimer, da bi stvari morale postati manj birokratske in to take, taka priporočila smo tudi vključili v svojo študijo. So generally what we find is that the EU budget reflects. Mm. No, ugotovili smo, da evropski proračun odraža prioritete letnega pregleda rasti. Imamo investicije, strukturne reforme in pa fiskalno konsolidacijo, tri glavne prioritete in evropski eh, proračun eh, potrebuje tu večje investicije, je pa dejava na vseh teh področjih. Tu je vse relevantno za prioritete iz AGS, eh, potem imamo razdelke 1A, 1B in 2. Eh, tukaj imamo predvsem strukturne sklade, ki se s tem ukvarjajo in imamo dokaze, da finančne zaveze za določene dele proračuna, da so se povečale eh, s časoma, eh, predvsem relativno gledale, gledano, imamo zaveze za 1A in 1B, ki so se povečevali hitreje kot sam proračun. Tukaj moramo povedati tudi to, da sam razvoj porabe ni edini dejavnik in ni najbolj zanesljiv dejavnik. Uh, imamo pa tudi omejen manevrski prostor za spremembe. Tukaj moramo omeniti tudi, da eh, imamo prizadevanja na področju fleksibilnosti. Eh, proračun eh, je ponavadi omejen z institucionalnimi ureditvami, odloča se o njem za več let naprej in zato je težko vključiti nove prioritete, ki se pojavijo. No, potem pa, kar se tiče novih eh, trendov, trenutni razvoj dogodkov kaže, da je treba uskladiti prioritete. Naprimer, imamo posebne instrumente za določanje zgornjih meja v MFF, imamo tudi pobude, obzore 2020 Erasmus in to je vse povezano s prioritetami iz AGS. Imamo eh, dve orodi, proračunski orodi, e, eh, naprimer, pobudo za zaposlovanje mladih in pa EFSI. E, tukaj imamo še dodatna sredstva izven evropskega proračuna, ki so prispevala k tema dvema pobudama. Naslednja prosojnica, prosim. Pogledali smo, ali se prednostne naloge AGS vključujejo v evropski proračun in se uresničujejo. Splošni odgovor je da. Zdaj smo pogledali tudi nacionalne proračune v okviru AGS torej letnega pregleda rasti. Ugotovitve naše študije kažejo, da eh, je še veliko prostora za izboljšave pri izpolnjevanju priporočil po državah članicah. Če pogledamo, o čem poročajo države članice v svojih nacionalnih reformnih programih, potem vidimo, da je eh, bilo izvajanje eh, dokončano za 21 od 106 priporočil, približno pri treh četrtinah eh, se je izvajanje začelo, ni pa bilo končano. Eh, štiri priporočila po državah članicah pa sploh še niso bila predmet obravnave, kaj šele, da bi se začela izvajati. Če pogledamo, kako Evropska komisija ocenjuje izvajanje priporočil, vidimo, eh, da je samo pri štirih bil zaznan zelo opazen napredek. Eh, pri 52 je bilo nekaj napredka, pri 37 pa zelo omejen napredek in pri petih nič napredka. Ko raziskujemo potencijalne trende za teh 12 držav, eh, potem lahko ugotovimo, da države, ki so v finančnih težavah, naprimer, če so v postopku pretiranega primanklaja, da potem bolj izvajajo eh, ta priporočila. Potem imamo tukaj še samo oceno držav članic, ko gre za izvajanje eh, CSR. Tukaj prihaja do razlik z oceno komisije. Eh, države članice so ugotovile, da bi naj 20 priporočil bilo uh, izvedenih, komisija pa je to ugotovila samo v štirih primerih. Eh, države so poročale tudi o dveh eh, priporočilih, kjer naj se še ne bi začelo izvajanje. Komisija pa je ugotovila veliko več takih primerov. V veliki večini primerov je besedilo, ki so ga predstavili države članice, bilo veliko bolj pozitivno kot besedilo komisije. Mm, pogledali smo tudi poročila o teh priporočilih po državah članicah. To je en način eh, opazovanja napredka. Drugi način pa je, da širše pogledamo na prioritete, da pogledamo tudi proračunske indikatorje glede tega, kako eh, se eh, prioritete izvaja v okviru teh priporočil. Tukaj prihaja do letnih sprememb eh, v izvajanju. Rumena barva tukaj pomeni, da ni bilo spremembe, zelena pomeni, da je prišlo do povečanja, rdeča barva pa pomeni, da je prišlo do zmanjšanja dodelevanja sredstev. Slika, ki tukaj kaže, ki jo imamo pred seboj, Eh, kaže na to, da eh, je ponavadi prišlo do povečanja. Eh, vidite, da imajo države tudi zelo različno stopno izvajanja. V ožjem smislu, smislu smo ugotovili sinergije med proračunom EU in držav članic, ampak uh, Proračun EU ostaja majhen v primerjavi s proračuni držav članic in tak proračun se osredotoča predvsem na teme z dodano vrednostjo, eh, želi tudi ustvarjati sinergije s proračuni držav članic za ustvarjanje eh, dobrin in dodane vrednosti. Način, kako lahko eh, ocenjujemo izvajanje proračuna, je usklajevanje politik Torej, ali eh, države in Evropska unija delajo za iste cilje? Eh, tukaj imamo tudi povezave z FCM in pa operativno delovanje na, drž na ravni držav članic in to je ponavadi usklajeno z eh, evropskim proračunom. Evropski proračun tudi pomaga državam članicam pri doseganju ciljev iz AGS, ampak to je težko ocenjevati imamo EFSI in pa sofinanciranje in to ostaje pomemben eh, del, tukaj ostaje pomemben del pogojevanje. Potem uh, imamo še en potencijalen uh, eh, vir za sinergije, ki pa ga bo tudi treba celovito oceniti. Zdaj pa še nekaj političnih posledic oziroma učinkov, ki bi jih to lahko imelo na politike. Naslednja prosojnica, prosim. So generally, uh, one recommendation our report uh, makes is to consider Eno priporočilo je, da se uh, bolj osredotočimo na dodano vrednost pri uh, orodjih evropskega semestra. Učinek evropskega proračuna je odvisen od kapacitete ustvarjanja dodane vrednosti in take sinergije med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni so uh, zelo pomembne. Ampak kot ugotavljamo iz literature, evropska dodana vrednost ne gradi na evropskih mehanizmih in tukaj AGS in CSR eh, ter evropske institucije ne ocenjujejo vedno v kontekstu evropskega semestra dodane vrednosti. In eh, če se dogovorimo tukaj o bolj operativnem pristopu, bi bilo to bolj koristno, tako bi lahko zagotovili, da se sistematično zbirajo tudi dodatni podatki in informacije. Pomembno je tudi ugotoviti, da če se to vzpostavi, da bi to Eh, moralo potekati brez dodatnih bremen za države članice. Naslednja prosojnica, prosim, še eno priporočilo, ki ga dajemo v poročilu, je, da si ogledamo dolgoročno perspektivo eh, spremljanja evropskega semestra. Torej, proces evropskega semestra se organizira na letni ravni, vsako naslednje leto pa se o tem poroča, potem se eh, glede na nove AGS in CSR eh, ponovi tako spremljanje. In to pomeni, da je spremljanje potreben proces in da eh, je to tudi priložnost, kajti sicer bi lahko določene možnosti izpustili iz rok, zato ker včasih izpolnjevanje določene prioritete traja dlje kot eno leto. ne moremo včasih eh, v enem letu dobiti vseh ustreznih informacij za oceno. Kar se tiče makroekonomskih podatkov za oceno skladnosti z eh, priporočili, eh, to lahko dobimo šele kasneje. Še eno naslednje priporočilo je, da se osredotočimo na večjo prožnost evropskega proračuna. Morali bi okrepiti prispevke za AGS, treba je zagotoviti tudi proračunsko odgovornost. Eh, včasih pa eh, ni dovolj sposobnosti, da se odzovemo na takojšnje politične potrebe in Evropska unija si prizadeva za to, da bi povečala prožnost eh, proračuna z raznimi prožnostnimi instrumenti, s prerasporeditvami in tako naprej in s postavljanjem tudi novih proračunskih instrumentov ter z vzpostavljanjem novih skladov, kot je naprimer EFSI. Ehm, ta Prizadevanja za fleksibilnost so tudi del eh, večletnega finančnega okvira, ponavadi jih eh, strokovnjaki in pa politični akteri podpirajo. Pomembno je tudi povdariti, da je treba biti previden pri uporabi novih fleksibilnostnih eh, instrumentov, tako da se ne spodkopleta mm, preglednost, preglednost in pa predvidljivost. tukaj lahko stvari razporedimo v tri skupine, kot sem že prej rekel, fiskalna konsolidacija, strukturne reforme ter rast. In eh, če pogledamo eh, te zadeve, potem vidimo, da lahko ukrepi vodijo v eh, rast in pa v izboljšavo javne porabe. Z ukrepi želimo izboljšati učinkovitost, včasih gre za 3 odstotke ali pa 10 odstotkov. Eh, velikost se sicer razlikuje, ampak eh, na splošnost naj bi bili ti ukrepi učinkoviti. Treba je tudi povdariti to, da eh, strukturne reforme in investicije ponavadi veljajo za dobre, ampak obstajajo pa tudi ugovori ali pa vprašanja glede primernosti fiskalne konsolidacije. Eh, in to je povezano tudi z eh, podaljšanjem AGS. Imamo tudi določbe iz eh, pakta za rast in stabilnost, ki so lahko pozitivne za rast in ustvarjanje delovnih mest, še posebej v državah, ki se soočajo s težko gospodarsko situacijo. Nekateri strokovnjaki postavljajo pod vprašaj, če fiskalna konsolidacija lahko spodbudi gospodarsko rast. Dodatno vprašanje je, kako najbolje fiskalno konsolidacijo povezati s strukturnimi reformami in investicijami, zato da se uh, čim bolj ublažijo negativni učinki fiskalne konsolidacije. S tem je tudi konec naše predstavitve. Mislim, da sem končal uh, ravno pravočasno in veselimo se že vaših vprašanj. Hvala. Merci, merci pour, uh, cette étude et la hvala za eh, to vašo predstavitev. Govorili ste predvsem o makroekonomskih eh, temah in o vzpostavljanju dobrih ukrepov. Eh, sam sem bil malo zmeden v zvezi s tem poročilom, zato bi vam zdaj s kolegi radi zastavili nekaj vprašanj. Rekli ste, da obstajajo sinergije med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni, e, tudi na področju strukturnih skladov. Ali bi po vašem mnenju moralo priti do racionalizacije in do usklajevanja ciljev e, z priporočili v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira in pa evropskega semestra? evropski proračun ali v dovoljšni meri podpira priporočila letnega pregleda rasti in ali podpira tudi eh, priporočila po državah članicah, ko gre za rast. Ali je torej dovolj prožnosti v tem kontekstu, prožnosti, da se lahko vsako leto znova odzivamo na izzive. Eh, ali pa Eh, določenih stvari, ki so bile začete, ne moremo ustaviti ali popravljati. Ali bi lahko eh, oblikovali kakšen instrument za to, da se bolj upošteva letni pregled rasti, ko gre za rast? Ali bi lahko uvedli tudi kak nov indikator? Mi veliko razmišljamo o tem, morali bi po našem mnenju meriti tudi rezultate evropskega proračuna in njegov učinek ali bi lahko dali svoje mnenje o tem, kaj bi potrebovali za oceno dodane vrednosti in kdo bi po vašem mnenju bil eh, najbolj primeren, da to dodano vrednost meri na evropski ravni. Rekli ste tudi, da bi bila potrebna perspektiva na dolgi rok, zato da bi merili učinke evropskega semestra. Uh, kakšno bi bilo po vašem mnenju tisto najboljše referenčno obdobje, da bi merili te rezultate? Vaši rezultati kažejo razliko med oceno komisije in eh, držav članic, kako eh, gledajo na priporočila po posameznih državah. Eh, kaj vi predlagate za to, da bi te vrzeli zapolnili, da bi zmanjšali razkorak med komisijo in državami članicami? Uh, Na koncu pa uh, ste omenili tudi več fleksibilnosti v večletnem finančnem okviru. To ste predlagali izhajajoč iz svojih rezultatov in zanima me, kako vi ocenjujete EFSI, sklad za strateške naložbe, kot nov instrument. To so ta prva vprašanja, ki eh, vam jih zastavljam. Mogoče bi lahko karkoli povedali v odgovor na to. Yeah, thank you very much. Um, very good questions. Um, first of all, to the. E- Hvala. Najprej, kar se tiče evropske dodane vrednosti, naj začnem s tem. E, rekli smo, da bi potrebovali več informacij za to, da se oceni evropska dodana vrednost. In specifično tukaj mislim, da bi morali zbrati več podatkov o tem, ali ti projekti ustvarjajo dodano vrednost na evropski ravni v primerjavi z državami članicami. Mislim, da bi raven ocene morala biti skupna, torej evropska in e, nacionalna raven. In mogoče bi potrebovali tudi mehanizme spremljanja na evropski ravni. Gre za to, da so projekti ali projekti, ki eh, jih omogoča evropska raven, prinesejo nekaj, česar ne bi bilo možno doseči na nacionalni ravni. Kako bi izgledal tak mehanizem spremljanja, o tem pa bi morali še razmisliti, v naši študiji o tem ne govorimo. In ko razmišljamo o večji fleksibilnosti, Glede na eh, ugotovitve različnih virov literature eh, vidimo, da je v večletnem finančnem okviru zdaj že več fleksibilnosti, zato eh, tudi nismo razmišljali o reformah na tem področju, ampak nekaj usklajenosti pa je med reformami, ki so tudi povezane z AGS in pa priporočili. Kar se tiče sklada EFSI, kolikor mi vemo, še ni prišlo do jasne ocene teh sredstev, ampak eh, prvi kazalniki kažejo, da je ta sklad usklajen eh, s prioritetami letnega pregleda rasti. Eh, gospa Maletič dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za vašo študijo in odlično predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Najprej, glede vaše ugotovitve, ki se mi je zdela zelo zanimiva. Pravite, da v ožjem smislu eh, obstaja uh, sinergija med proračunom EU in nacionalnimi proračuni, da pa je uh, v širšem smislu to težko ugotoviti. Kaj moramo storiti? Eh, ali potrebujemo različno strukturo proračuna, ki bo bolj povezana s prednostnimi nalogami iz letnega pregleda rasti? Povedali ste tudi nekaj o politiki in priporočilih. In gospod eh, predsednik se je tudi na to odzval. Rekli ste torej, da potrebujemo uh, daljšo perspektivo za uh, evropski semester in večjo uh, fleksibilnost za proračun. Kaj to pomeni? Ali to potrebujemo na ravni evropskega semestra, se pravi za ekonomsko politiko? ali bi tu potrebovali tudi sedemletno perspektivo? Morda bi morali pač te cilje sedmih let povezati z evropskim proračunom in nacionalnim proračunom ali potrebujemo tudi na nacionalni ravni pri nacionalnih proračunih eh, daljšo perspektivo zato, da povežemo strateške cilje s proračunom in da na tej podlagi oblikujemo ukrepe, projekte, ki jih je treba izvajati. Sprašujem se, kako bomo dosegli eh, to, kako bomo zagotovili, da bomo v širšem smislu ocenjevali rezultate sinergije. kot pravite, obstajajo sinergije eh, med prioritetami letnega pregleda rasti in evropskim proračunom. Težko pa je empirično oceniti povezavo med eh, eh, preporočili za posamezne države in nacionalnimi proračuni. E, torej, tu se sprašujemo, kako naj ocenimo te povezave, ali obstaja kakšna kauzalnost in podobno. Vsekakor pa tu nimamo dovolj podatkov. Včasih je težko dezagregirati proračunske podatke eh, glede na prioritete v letnem pregledu rasti. Težko je. Torej, mi gledamo, kakšne se spremembe Eh, dogajajo v času, težko je stvari pač povezati, kajti toliko dejavnikov vpliva na spremembe v proračunu, ne zgolj torej priporočila za posamezne države. Treba je pač gledati širše obzorje, ne iz leta v leto, eh, kajti v širšem obzorju imamo več podatkov na voljo in lahko bolj sistematično ocenujemo spremembe v teku časa. In potem pa k prejšnjemu vprašanju, na katero še nisem odgovoril. Mi gledamo pa čez specifični časovni ho, uh, horizont, obzorje. Ne vem, ali naj bo to obzorje tri ali štiri letno. Vi govorite o sedemletnem obdobju e, in tu bi pravzaprav lažje pravzaprav ocenili, kako je uh, s prioritetami in njihovim učinkom. Ali eh, se ne gremo kvadraturo kroga? Kakšen je učinek eh, proračuna, ki predstavlja eh, en odstotek evropskega nacionalnega dohodka? Potem, če to damo v okvir sedmih let, potem eh, v okviru eh, SKP-ja strukturnih kohezijskih skladov se 75 odstotkov spet porazdeli po eh, državah članicah. Tu je neka to gost, ki ne upošteva letni pregled rasti. ali bi tu lahko imeli kakšne avtomatizme, priporočila? E, torej, mi smo se ogledali, ali so prednostne naloge usklajene in kako je to usklajeno s priporočili za posamezne države. E, tu v tem primeru se še nismo ogledali res dolgoročne perspektive ali bi, bi potrebovali proračun za evroobmočje? Zato, da uh, ukrepamo iz leta v leto in upoštevamo okoliščine v posameznih državah. Tu imamo nek mehanični pristop, ki je zelo tok. in spričo enega odstotka proračunskih sredstev to uh, ni veliko. Veliko se pač vrača v države članice. To je dejansko kvadratura kroga. Niste dobili tega vtisa? Eh, lahko ste tudi kritični. E, torej, e, ne bodite konvencionalni, ne uporabljate e, jezikovnih konvencij. Well, as you say, it is, in my opinion, to some extent rigid, as you say, because it's, it's set up over, over, over seven years. To je dejansko togo. Če se pa morate odzivati na nove prioritete, ki se lahko Eh, pojavijo naenkrat. To smo videli v preteklosti. Je sicer evropski proračun majhen v primerjavi z nacionalnimi in uh, vsako povečanje uh, fleksibilnosti bi pomagalo pri odzivanju na spremembe. In na ta način bi lahko sprožili investicije, do katerih sicer ne bi prišlo. Eh, celoten proces eh, v tem daljšem obdobju je zelo tok. Ne bi pa rekel, da gre za kvadraturo kroga. Morda lahko vprašamo komisijo. Kako gleda eh, komisija na ta pristop? In kako ocenjuje komisija letni pregled rasti in prilagajanja? Ali se tukaj dogaja? Ali imamo tu operativni pristop? Ali pa države počnejo, kar hočejo? Eh, in kar zmorejo, glede na okolišine, podatke iz držav članic, ali ne bi morali te podatke prejemati v bolj standardiziranem formatu zaradi zagotavljanja primerljivosti. Eh, Naprimer, eh, ko dobimo eh, proračunske podatke iz držav članic, številke, moramo biti prepričani, da govorimo vsi o istem kako smo lahko v eni skupnosti, če ne uporabljamo istega besednjaka eh, na proračunskem področju. Ali ne obstaja tu neka eh, organična potreba po eh, usklajenosti? Komisija. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem vam osebno in temu odboru za to, da ste prevzeli pobudo in da ste organizirali in naročili eh, eh, to eh, študijo. Hvala lepa tudi dr. Hafnerju za zanimivo predstavitev. Na začetku želim predstaviti nekaj ugotovitev glede evropskega proračuna. Stvari so omenjene tudi v poročilu in kolegom iz eh, GD ECFIN bom potem predal tudi eh, rast, da odgovorijo na vprašanja o povezave med eh, letnim pregledom rasti in letnimi proračuni. Torej, evropski proračun je predmet te študije in mi zelo cenimo, da ta študija ugotavlja, da je da je velik del evropskega eh, proračuna usmerjen v investicije, v ustvarjanje delovnih mest, eh, rasti, s tem je tudi dana povezava z letnim pregledom rasti. In tu gre zlasti za razdelka 1A in 1B, ta dva razdelka sta rasla v teku časa. Eh, študija tudi izpostavlja eh, pomembno vlogo eh, Evropskega sklada za strateške naložbe. Študija pravi, da eh, EFSI predstavlja 10 odstotkov obvez v 1A. To je marginalen fenomen v primerjavi z dejanskim učinkom EFSI-ja, saj tu deluje um, uh, uh, učinek vzvoda in mobilizirali so že več kot 200 milijard po Evropski uniji. Uh, študija tudi uh, prepoznava sinergije med nacionalnimi proračuni in evropskim proračunom, ugotavlja, da uh, sinergije potekajo zlasti preko uh, sofinanciranja in skladov. Mi poznamo vsi primer uh, odziva na uh, migracijsko in uh, varnostno krizo v zadnjih letih in tu smo videli sinergije med nacionalnimi in evropskim uh, proračunom. Uh, Tako se je lahko odzvala celotna Evropska unija eh, na ta veliki novi izziv. Same države članice se te naloge ne bi mogle lotiti na isti način. In sedaj prehajam k tretji točki, ki jo želim omeniti. To je vprašanje dodane vrednosti evropskega proračuna. V študiji je omenjeno, da je evropski proračun zelo majhen, tudi predsednik eh, je to omenil, to je samo dva odstotka velikosti nacionalnih proračunov. Torej, mi moramo dati eh, neko dodano vrednost eh, in študija tudi pravi, da je eden izmed glavnih načinov, da to storimo, to, da z evropskim proračunom financiramo projekte, ki jih sicer ne bi financirali. E, in take primere preprosto najdemo. E, pomislimo na Erasmus. E, ne vem, kako bi lahko take eh, pomembne projekte financirali brez evropskega proračuna ali pa eh, eh, inštrument za povezovanje Evrope. Eh, Eh, to so pač projekti, ki jih sicer ne bi tako hitro financirali. Vendar to ne gre samo za to, da financiramo projekte, ki jih sicer ne bi nikjer financirali. Mi eh, smo prepričani, da z eh, evropskim proračunom financiramo kakovostnejše eh, projekte, kot bi jih sicer financirali z nacionalnimi. Eh, proračuni, naprimer obzorje 2020. Tu povezujemo eh, sredstva in imamo razpise eh, v 27 terici. In prepričan sem, da na ta način dobimo projekte više kakovosti, eh, ki jih pač financiramo na ta način. In še nekaj preden dam besedo kolegom, torej glede prožnosti študija upravičeno izpostavlja, da s pomočjo fleksibilnosti evropskega proračuna dobimo možnost za odziv na številna nova vprašanja in izzive študija. Tu omenja tudi Evropski sklad za strateške naložbe, eh, eh, potem Eh, pobudo za zaposlovanje mladih. Obe pobudi eh, sta financirani tudi s pomočjo prožnosti evropskega proračuna. In treba je opozoriti eh, na dejstvo, da smo pred kratkim na srečo bili priča, da je svet sprejel umestni pregled brez tega, eh, torej tega ne bi bilo brez podpore in pritiska parlamenta. Ta umestni pregled eh, tudi daje eh, večjo fleksibilnost za preostali tri leta za preostala tri leta in pol tega finančnega okvira in na ta način se bomo lahko odzivali na izive, ki se bodo pojavili med sedanjim trenutkom in koncem finančnega okvira. Sedaj pa eh, eh besedo dobi eh, Ekfin. Eh, hvala lepa, hvala lepa za predstavitev študije in hvala lepa tudi za vaša relevantna vprašanja, gospod predsednik. Strinjam se z vami, da bi bilo dobro, če stvari damo v nek kontekst in definiramo, kakšen je sedanji obseg eh, in in področje uporabe eh, evropskega proračuna. To bi pomagalo, kajti eh, dodana vrednost na evropski ravni je ključen element eh, v pogajanjih pri letnem pregledu rasti, pa gre seveda za neke smernice, za politične smernice. Gre torej za vprašanje, kako spodbojati eh, nastanek delovnih mest, rast v državah članicah Evropske unije. Eh, včasih imamo namreč eh, pri določenih projektih dodano vrednost na evropski ravni, ki pa ni povezana z delovnimi mesti in rastjo. Dobro je, da te stvari povežemo. Potem pomislimo tudi na odlično poročilo eh, visoke skupine o lastnih sredstvih. Treba je okrepiti eh, skladnost in usklajenost med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni. No, priporočila lahko razdelimo na tri dele. Eh, čim bolj izkoriščati sinergije, treba je eh, najprej opredeliti področja, kjer je treba nastopati na evropski ravni in ne toliko na nacionalni ravni. Refleksijski dokument je bil objavljen včeraj in ta predstavlja različne scenarije. to morda ni toliko relevantno za ta vaš eh, prispevek, vendar to je treba imeti v mislih. Treba je zagotoviti vertikalno skladnost, se pravi skladnost eh, med eh, evropskim političnim okvirom in izdatki. Naprimer, migracije, tu potrebujemo jasen okvir na evropski ravni, to potrebujemo ambiciozno eh, politiko in za to politiko seveda tudi vire na evropski ravni. Teh eh, sredstev morda ne bomo dobili na voljo in zaradi tega potrebujemo eh, fleksibilnost. Omenjam migracije, tu gre za politično področje, ki morda ni vključeno v letni pregled rasti. Eh, je pa to eh, vprašanje, eh, to področje, kjer imamo lahko veliko dodano vrednost. In potem pa še tretji element, ki je tudi zelo relevanten za vašo študijo, to je povezava med evropskim proračunom in nacionalnimi proračuni, izhajajoč iz nacionalnih prioritet in politik. Eh, torej govorili smo o enem odstotku eh, BND-ja, eh, dva odstotka izdatkov. Torej, tu vi, lahko vidimo veliko povezav za nacionalno ravnjo. Mi moramo videti, kateri del se bo financiral na ravni EU, kateri del na uh, ravni držav. Uh, proračun pa je treba uporabiti za spodbujanje reform na tistih področjih, uh, kjer so potrebni ukrepi v uh, državah in sicer ne v smislu spreminjanja politike, temveč v smislu investicij. In tu v tem kontekstu so potrebne sinergije eh, med nacionalnimi reformami in um, evropskimi izdatki, eh, pomembno je področje raziskav in razvoja. Tu moramo izkoristiti eh, evropski semester, zato da opredelimo odgovornosti in sinergije. na evropski ravni seveda ne morete sami financirati politike eh, raziskav in razvoja, vendar lahko pač zagotovite koordinacijo. Potem pa še nekaj specifičnih stvari v zvezi z predstavitvijo. Če sem pravilno razumel, eh, eh, eh CSR je stabilen, uh, se pravi, um, uh, tu ni velikih eh, sprememb pri poročili za posamezne države, vendar prihaja do pri, premikov, to morda ni dobro odraženo v uh, poročilu. Investicije Eh, eh, so pač področje, ker smo imeli kaskadni učinek iz letnega pregleda rasti na priporočila za posamezne države. Potem EFSI je uh, prinesel uh, zanimive rezultate. Ne vem, ali ste vi prišli do istih izsledkov. Ni vse uh, črno in belo. Mi se moramo vprašati, kaj pomeni popolno izvajanje. To, da to drža, eh, vlada izvaja ali da je to potrdil parlament ali se pravi, odvisno na kaj gledate, eh, se spreminjajo ocene. Vesel sem, da imamo tu različne številke, ker se lahko zavemo tega problema. Potem še zadnje sporočilo. obstaja eh, raznolikost eh, pri pogledu na prioritete iz letnega pregleda rasti in eh, izvajanju vsega tega v eh, priporočilih za posamezne države. E, vendar tu imamo zelo heterogeno situacijo med državami članicami in včasih je morda celo dobro, če stvari, ki so v opredeljene v splošnem načelu, ne prenesemo takoj v e, priporočila za posamezne države. Treba je natančno pogledati, kakšne so prioritete iz letnega pregleda rasti in ali so relevantne za posamezno državo. Se pravi, dobro je, da Uh, prihaja tudi do razhajanja med letnim pregledom rasti in priporočili za posamezne države, ker to pomeni, da se stvari ne prenašajo avtomatično brez uh, poglobljenega razmisleka. Imel bi tudi vprašanje glede homogenizacije, standardizacije uh, proračunov uh, posameznih držav. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Uh, To je zelo dobro vprašanje. Dosegli smo precejšen napredek v preteklosti, eh, kar zadeva standardizacijo davčnih podatkov. Ti so odlične kakovosti in eh, so tudi primerljivi med državami članicami. Eden izmed izzivov za prihodnost je, da dosežemo podobno raven harmonizacije tudi za druge kategorije izdatkov. Recimo, ko gre za uh, odhodke in pa prilive v evropski proračun, uh, potem je tukaj tudi Montjevo priporočilo na to temo in to je zagotovo nekaj, uh, o čemer se bo potrebno še posvetovati. Merci, va... Hvala lepa. S tem bomo zaključili. Gospa Maletič, hvala lepa. Rada bi podprla to, kar ste povedali, gospod predsedujoči. Zelo, zelo pomembno je, da imamo eh, standarden sklop podatkov, zato da eh, lahko eh, podatke med sebojno primerjamo. Mednarodni denarni sklad ima določene standardne podatke, ko gre za eh, finančno pomoč eh, državam. Eh, tukaj gre za davčne podatke, finančne podatke in imajo tudi funkcionalno klasifikacijo, tako da lahko primerjajo države med seboj in uh, mi na ravni Evropske unije bi lahko države članice primerjali glede na posamezne programe in pa cilje, glede na izvajanje evropskih politik. Zavedati se je potrebno tudi, kakšno je časovno obdobje med prevzemom obveznosti in pa eh, plačili. Pogosto se dve leti nič ne zgodi, zato se je potrebno vprašati, eh, v kolikšni meri je to še sploh relevantno. Prosimo za vlaganje, ampak programi so tako zapleteni, da se za njih nihče ne odloči in če potem mineta dve leti, je tveganje veliko eh, više. To je tisti jojo učinek, ki ga je omenil že gospod Depre mislim, da moramo biti tudi malce kritični glede naših programov. No, naj eh, zaključim. Kratek zaključek gospoda eh, Hafnerja. Na začetku sem se vprašal, eh, kakšna je dodana vrednost mojega poročila na temo evropskega semestra. Zanima me, kaj on meni o tem s'il vous plaît. Vaš zaključek, prosim. Zdaj sprašujete o dodanji vrednosti te študije, predvidevam. Ne, vsako leto pripravljam poročilo. To od mene zahtevajo. Zanima me, ali ima to poročilo kakšen smisel? Da to storite vsako leto, mislite? Gre za poročilo na temo evropskega semestra. Eh, mislim, da to poročilo nima nobene prave dodane vrednosti, gre bolj za operativni postopek. Hmm, no, jaz mislim, da ima smisel, da vsako leto eh, nadzoruješ postopek, ampak ne morem oceniti dodane vrednosti vsakoletnega poročila, vse ne v okviru naše študije. Dobro, najlepša hvala za to študijo. Eh, obljubljam vam, da se bom v njo eh, poglobil in upam, da bom našel novo motivacijo v perspektivah evropskega semestra. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vsem vam eh, in sedaj prehajamo k naslednji točki in sicer gre za lastna sredstva. Imamo dva odlična poročevalca, gospoda Levandovskega in pa gospoda Depreja, eh, ki sta se oprla na poročilo eh, Monti in ki bosta spregovorila o svojem delovnem dokumentu. Kdo bo začel, gospod Deprej? Ne, gospod Levandovski. Torej, najlepša hvala. Delovni dokument. Uh, ki sva ga predložila, je eh, pravzaprav najlažji element v tem celotnem postopku. Gre za stališče Evropskega parlamenta na temo lastnih sredstev. To, ta delovni dokument temeli na dejstvih, na trenutni situaciji, eh, govori o dolgi zgodovini razvoja te dimenzije virov lastnih sredstev, poudarja vlogo Evropskega parlamenta, kajti Evropski parlament se je zmeraj zauzemal za preglednejše in pa enostavnejše eh, postopke. Poleg tega so, tudi, so vključena tudi določena področja, o katerih bi bilo potrebno še razmisliti. Eh, poleg tega je tukaj vprašalnik, ki bi moral eh, olajšati naslednje korake. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo z prihodnim sistemom, Moramo na ta način okrepiti finančno suverenost držav članic in zagotoviti čim večjo finančno neutralnost. Ne smemo pa na noben način povečati eh, stroškov za evropsko gospodarstvo. Potem pa sledi naslednja stopnja, ki je veliko težavnejša. Eh, gre za vprašanje objave eh, najnega poročila, kajti z stališčem eh, Evropskega parlamenta že vstopamo v veliko bolj kontroverzno področje. In gre za problem, kako eh, to poročilo predstaviti v trenutnem vzdušju. Eh, seveda, naj sen je sen Alana Lamasurja, želiva dokaze za to, da lahko z evri uporabljenimi na evropski ravni privrčujemo sredstva na nacionalni ravni. Nažalost pa nimava toliko dokazov. Imamo pa tudi eh, nasprotni dokaz Evropska služba za zunanje delovanje, ki je predstavljala dodaten strošek za Evropsko unijo, eh, hkrati pa nismo za to službo prav nič privrčevali v državah članicah. Lastna sredstva in pa reforma evropskega proračuna eh, je v veliki meri povezana z eh, politično eh, voljo Evropski parlament je pripravljen na spremembe tudi na eh, področju prihodkov Evropske unije in to je že vključeno tudi v dokument Evropske komisije. Brexit se zdi, da bo eh, pravi eh, problem, kar zadeva izdatke, hkrati pa predstavlja priložnost glede reforme lastnih sredstev kajti prej je vse temeljilo na britanskem rabatu in uh, nič se ni premaknilo zaradi tega, ker je Velika Britanija zagovarjala ta svoj privilegij. V tem trenutku je jasno, da bi morala z žerarjem sodelovati eh, z poročevalcem eh, o večletnem finančnem okviru, to sta gospa Toma in gospod Olbricht. Seveda pa še ni jasno, glede na sejo koordinatorjev, ali naj bi eh, prilagodili eh, svojo časovnico predstavitvi Evropske komisije. Eh, Pot, ali pa bi morali predstaviti naše stališče o lasnih sredstvih in večletnem finančnem okviru že prej. Vsekakor mora Evropski parlament uspodbuditi Evropsko komisijo, da poskuša izvesti reformo lastnih sredstev. Najlepša hvala. Hvala lepa, Januš Žerah. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej eh, še pojasnilo. Izabel Tomak je ni tukaj, je danes zjutraj dejala, da je da uh, oba poročevalca na temo večletnega finančnega okvira zamujata v primerjavi uh, z nama. To mislim, da je zelo pomembno, kaj ti najn dokument uh, eh, temeli zares na dejstvih, kot je dejal Janoš. In uh, v tem delovnem dokumentu pravzaprav zastavljava okvir, uh, v katerem bo potekala razprava. Najprej govoriva o pravnem okviru, o tem, uh, kaj pravijo pogodbe in uh, kako je uh, na osnovi pogodb utemeljeno, da zahtevamo lastna sredstva. Potem uh, predstavljava poklobljene ideje enega izmed kolegov, ki se ga vsi spomnimo, glede sistema lastnih sredstev. Del tega dokumenta uh, Eh, posvečava, posvečava razvoju lastnih sredstev in pa prispevku teh sredstev k proračunu Evropske unije in pomemben del namenjava kritiki trenutnega sistema. Gospod Levandovski je bil izjemno diskreten glede tega. Pomemben del sva namenila tudi temu, da opozoriva na nedavne, razmeroma nedavne predloge, ki so bili podani na pobudo Evropskega parlamenta ali pa Evropske komisije v zvezi z uh, veri lastnih sredstev. Poročilo Lamasur iz leta 2007 uh, eh, je recimo en tak primer uh, in govoriva tudi o zakonodajnem svežnju, ki ga je predstavil komisar Levandovski 2011. To omenjam zato, ker. Uh, Moj kolega ni, tega ni želel storiti iz očitnih razlogov in potem navajava tudi Montevo poročilo iz uh, očitnih razlogov. Eh, gre torej za najn razmislek in pa za razmislek vseh evropskih institucij. Montjeva skupina je eh, medinstitucionalna skupina. Eh, to eh, poročilo eh, so pripravili predstavniki treh institucij, sveta, komisije in pa parlamenta. In do treh pomembnih zaključkov lahko pridemo v zvezi z veri lastnih sredstev. Prvič, definicija kriterijev, ki zahtevajo lastna sredstva. Gre za celo vrsto kriterijev, In eh, poleg tega, in to je zelo pomembno, je zapisano, da je potrebno mehanizem lastnih sredstev obravnavati v okviru podpore velikim politikam Evropske unije. E, eh, za okrožitev notranjega trga. To je povezano z potencijalnimi lastnimi sredstvi in pa celotna problematika energetskega prehoda in pa eh, boja proti podnebnim spremembam. Tudi to je povezano z celo vrsto predlogov. Vprašanja, ki si jih zastavljava, so povezana z operativnim eh, delom izvajanja predlogov. No, naj povzamem eh, kategorije vprašanj. Prvi sklop eh, se nanaša manj na Evropski parlament, kot pa na države članice, kajti države članice so veliko bolj razdeljene, kar zadeva lasna sredstva. Eh, in sicer ali ste zagovornik trenutnega sanja ali pa želite sistem eh, lastnih sredstev, tako da bo Evropska unija zaščitena pred skupnostjo držav članic. Potem se zastavlja drugo vprašanje. Potem je prispevek, tukaj je prispevek eh, bruto družbenega proizvoda. Ali naj bi ta prispevek počasi upadal eh, ali pa naj bi ohranil eh, trenutno vlogo. In še tretja kategorija. Tudi če ohranimo eh, prispevek eh, glede na stopnjo bruto družbenega proizvoda, eh, Eh, se bomo morali soočiti z eh, zelo zanimivim pojavom, kaj ti BDP na prebivalca kaže, da določene eh, države neto plačnice nimajo prav veliko višjega brutodružbenega proizvoda kot pa države prejemnice pomoči ali bi bilo potrebno to spremeniti na tem področju ali pa v okviru lasnih sredstev, to je eh, posem eh, odprto vprašanje. In še zadnja kategorija pomembnih vprašanj, ali se strinjate, da bi ta kategorija lastnih sredstev eh, služila uresničevanju strateških eh, ciljev Evropske unije, kot so jih definirali v Montjevi skupini, Tukaj govorim recimo o notranjem trgu. Gre za izboljšanje eh, delovanja Evropske unije. Tukaj govorim tudi o eh, DDV-ju na eh, evropski ravni ali pa o davku za podjetja pri viru, kar bi potem koristilo proračuna Evropske unije. Torej, kako naj bi bili sestavljeni ti eh, lastni veri, ali se bomo odločili za več kategorij ali za eno samo kategorijo, to eh, bo seveda vplivalo na celotno strategijo. Vse države članice niso nujno v isti situaciji, kar zadeva lastna sredstva in pa uh, prispevek držav članic k tem lastnim sredstvom. Torej, pripravljena sva energično nadaljevati z delom na tem projektu in sodelovati z eh, vami ali pa nekaterimi med vami. Eh, želiva zbrati vaša mnenja in pa eh, hipoteze ter si seveda želijo vaše podpore. Hvala lepa, Gerard Depri. Hvala lepa, da ste predstavili vsa ta vprašanja. Potem jih bomo malce izpilili in usmerili ti lastni veri, bi morali zmanjšati odvisnost od držav članic. Eh, ne gre nujno za to, eh, da eh, bi s tem pridobili dodatna sredstva. To je zdaj že drugo vprašanje. Gospod Kaputa. Grazie, grazie. Ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se kolegoma Levandovskemu eh, in pa Depreju eh, za njun delovni dokument, s katerim se povsem strinjam. Jaz sem poročevalec v odboru Agri za to temo. Eh, gre za ključno temo integracije Evropske unije po Brexitu. Evropski parlament je že v preteklosti zahteval, da bi proračun Evropske unije financirali z lastnimi sredstvi, tako kot to predvideva tudi pogodba. In to je tudi že pokazalo na vrzeli in omejitve trenutnega sistema, ki ni pregleden, ki ni enakopraven in eh, ki je izjemno zapleten in nepravičen do poslancev, eh, poleg tega pa je posebno jasen eh, za državljane Evropske unije financiranje eh, Evropske unije, pri čemer 74 odstotkov prihodka prihaja iz držav članic brutodružbenega proizvoda, 11 odstotkov pa eh, prihaja iz vzvoda, eh, vodi v zelo zapleten in pa nepregleden sistem kar vodi v zamude pri plačilih v letnih proračunih potrebujemo nove lastne vire in eh, potrebujemo financiranje tistih politik, ki predstavljajo dodano urednost. Vse skupaj mora uh, temeljiti tudi na drugih kriterijih, ne le na bruto družbenem proizvodu. Poleg tega pa uh, se moramo posvetiti eh, tudi eh, odstranitvi oziroma ukenitvi raznih korektivnih ukrepov, eh, k temu bo prispeval tudi Brexit. Skupina na visoki eh, ravni, eh, ki jo je vodil Monti, je predlagala eh, reformo eh, davkov, eh, potem eh, reformo proračunske politike, eh, Eh, izmenjavo na evropski ravni, ko gre za izpuste, eh, potem eh, dodatne ukrepe na področju digitalnega gospodarstva, energetske politike in na področju ETIAS-a e ter tako naprej. Torej gre za ključne vere za financiranje novih prioritet Evropske unije. Tukaj govorimo o migrantih, o boju proti terorizmu, o skupni obrambi, Eh, gre za, tudi za nadomestilo 11 milijard, ki jih bomo izgubili po izstopu Združenega kraljestva. Eh, dobili smo tudi dokument o razmisleku Evropske komisije, ki ga je predstavil eh, komisar Oettinger. Ta govori tudi o kohezijski politiki in zagotovo je to smer, v katero se moramo napotiti in upam, da bo eh, Evropski parlament lahko prepričal tudi druge evropske institucije. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa. Gospa Gardija Zabar. Gracias, presidente. Hvala. Eh, zelo kratka bom. Škoda je, da za tako razpravo o lastnih sredstvih, ki je zelo pomembna in to je verjetno ena glavnih bitk, ki jo bomo bili v okviru tega odbora v parlamentu. Eh, žal mi je, da je torej za tako pomembno razpravo tukaj tako malo poslancev. Najprej bi se zahvalila za delovni dokument eh, poročevalcev. Eh, razjasnila se mi je situacija, odkot prihajamo, iz kakšnega stanja in kam želimo iti, kakšna vprašanja moramo postavljati za to, da bomo prišli do željenega rezultata. Vem, da obstaja soglasje v tem parlamentu, kar se tiče lastnih sredstev, Ampak, ko počasi postopoma odgovarjamo na vsako vprašanje posebej, torej vprašanje gospoda Depreja in gospoda Levandovskega, ko bomo to naredili, pa bomo videli, uh, eh, dokod res sega to soglasje. Moramo si še bolj podrobno pogledati to besedilo, um, ta delovni dokument. Dobili smo tudi dokument o razmisleku in ni bilo še časa, da bi oboje podrobno proučili par stvari pa je, ki me je pritegnilo. In uh, sama dvomim, da je res tako. Ne, davčna neutralnost, naprimer. Uh, eh, to se opredeljuje že kot nekaj samoumevnega, ampak uh, meni to ni jasno, če bomo govorili o novih davkih. Morda ne bodo šli točno proti eh, državljanom ali pa za državljane. Govorimo o DDV-ju, potem o davku na transport, eh, davku na energijo in ne razumem dobro tega koncepta davčna neutralnost. Mogoče to vse drži, ampak eh, ni pa vsem jasno. Potem, kaj bomo naredili z lastnimi viri? Vedno govorimo o lastnih virih, zato da bi zmanjšali prispevek eh, držav članic. Eh, vem, da smo v preteklosti že govorili o tem in vidimo, da tako pri aktivi kot pri pasivi, če želimo uresničiti vse prioritete, ki jih ima pred seboj Evropska unija, potrebujemo več denarja, ne glede na to, odkot bo prišel. Potem imamo tu Brexit. Brexit nas tudi postavlja v težavnejšo situacijo. Mogoče bomo ohranili lastna sredstva, ampak eh, mogoče ne bomo zato zmanjšali nacionalnih prispevkov, zato da na ta način nadomestimo izgubo zaradi Brexita. Pa še ena stvar, eh, nasplošno bo treba proračun povečati in mogoče zmanjšati nacionalne prispevke, zato da bomo imeli več svobode pri pogajanjih in zato, da bodo države članice tudi bolj mirne, ampak morali bomo ustvariti lastna sredstva, ki so povezana s trgi, ki jih je ustvarila Evropska unija. Ampak videli smo že kmetijstvo, kohezijska politika, promet, eh, obravnavanje eh, meja, begunci, obramba in vse to. Eh, za to denarja ne bo dovolj. In zdaj prihaja še brexit. Mislim, da moramo odpreti določene tabuje, o katerih še nismo bili sposobni govoriti zaenkrat. Najlepša hvala, gospa Toma. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej eh, bi se rada eh, zahvalila našima soporočevalcima, ki sta bila veliko bolj učinkovita kot pa sva učinkovita poročevalca za večletni finančni okvir. Zahvaljujem se tudi za eh, metodo dela, kaj ti prav je, eh, da ste zastavila vprašanje, tako lahko eh, bolje sodelujemo. Druga pripomba pa je podobna pripombi gospe Gardje Zabal. Sprašujem se o smislu neutralnosti. Ali neutralnost pomeni da eh, evropskim državljanom ne želimo eh, naložiti še dodatnega bremena. Če gre za to, potem ja, vsekakor eh, tega ne želimo. Gre za prispevek v okviru DDV in pa v okviru bruto družbenega proizvoda. Ampak, če Neutralnost pomeni nekaj povsem drugega. Če to pomeni nobenih dodatnih sredstev, nobenih eh, novih davkov, potem uh, moramo biti natančnejši. Seveda gre za dodatne vere, kajti v nasprotnem primeru se bomo znašli v situaciji, kot jo je omenil uh, komisar Oettinger včeraj. Uh, to pomeni, da bo uh, proračun prešibak. Že v obdobju 2014 do 2020 uh, smo bili priča temu. Eh, borili smo se za ta proračun in uh, seveda, ker je proračun uh, prešibak in ker se pojavljajo nove uh, naloge, uh, potrebujemo dodatna sredstva tudi zaradi Brexita. In to mislim, da je vprašanje, ki ga je potrebno jasno izpostaviti v besedilu. In druga točka, gre za uh, vprašanje v zvezi z oglikom. Eh, to je dokument, uh, v katerem moramo biti ofenzivni, ko gre za uh, oglik, ampak veliko različnih uh, rešitev je. Skupina na visoki ravni, ki, joj, ki predseduje predsednik Monti, je podala zanimive predloge. Veliko pa je tudi drugih predlogov, a pa tudi predlogov Montjeve skupine, ki eh, kasneje niso bili vključeni. Pri davčni eh, neutralnosti eh, za naše davkoplačevalce pa je pomembno tudi obdavčevanje oglika na mejah. Mislim, da moramo zagotoviti konkurenčnost za evropska podjetja, za evropejce. Eh, sprejeti je potrebno dampiške ukrepe, eh, ko gre za druge države in na ta način bomo tudi prisilili tretje države, da napredujejo eh, pri ekološki dimenziji. In potem so tukaj še druga vprašanja, kot recimo promet. Nič cela ena centa Eh, ne vem, ali bi to lahko eh, pri letalski vozovnici prav veliko eh, prispevalo. Učinek je skoraj da ničen. Ja, iskala sem besedo gre za eh, davek eh, na eh, gorivo, torej več bi zahtevali pri davkih, manj pri davkoplačevalcih. Ja, torej, torej gre za nekoliko drugačen pristop. In še ena pripomba glede bruto družbenega proizvoda. Prvič, jasno je, in mislim, da če ne bomo nič storili, se seveda ne bo nič premaknilo. Eh, potrebno je spregovoriti o prispevku eh, držav eh, članic. Tukaj gre za sporazum z svetom, ja, gre za pristop, da je da. In mislim, da bi morali na tem področju storiti več. Del lastnih sredstev bi moral prispevati k znižanju prispevka v okviru bruto družbenega proizvoda to seveda bo vplivalo na bruto družbeni proizvod oziroma na ta prispevek. Eh, drugo vprašanje, ki si ga zastavljam, ne vem, ali bi lahko dodali še to vprašanje k vsem preostalim vprašanjem, ki ste jih že našteli, pa je eh, način eh, izračuna prispevka držav članic, kajti vi ste govorili o korektivnih ukrepih. Jaz pa mislim, da ti korektivni ukrepi predstavljajo le eh, manjše eh, bratce in sestre eh, rabata. Kako bomo torej izračunali eh, ta prispevek samo na osnovi bruto družbenega proizvoda ali pa bomo eh, v to metodo vključili tudi eh, nove referenčne vrednosti? Eh, recimo vezane na izobraževanje, podnebje, eh, oglik in tako naprej. Tudi to bi lahko bili kazalniki. Objektivni eh, kazalniki, ki bi lahko prinesli prednosti vsem, seveda pa bi to proporcionalno vplivalo na prispevek. Prispevek bi se zmanjšal, če bi se države na teh področjih eh, odroz, odrezale bolje. Eh, seveda pa bi se povečal prispevek v obliki lastnih sredstev. Mm, torej, To se veže tudi na časovnico, ki ste jo izpostavili, kajti ne moremo se že jutri odločiti za 50 odstotkov vlastnih sredstev in 50 odstotkov bruto družbenega proizvoda. Seveda bomo potrebovali nekoliko uh, daljši časovni okvir. In uh, to vprašanje eh, metode izračuna je pri tem, po mojem mnenju, zelo pomembno vprašanje. Najlepša hvala. Bien. Dobro. Rad bi čestitev obima soporočevalcema vse skupaj se je dobro začelo pri gospe Toma. Dejala je, če bomo imeli evropski davek, to ne bi smelo povečati bremena za eh, evropske davkoplačevalce. Če bomo imeli evropske davke, potem uh, to pomeni, da bi se morali nacionalni davki znižati. Ja, ste tako mislili? Ne. težko eh, bomo utemeljili evropske davke, če bomo dejali, da bodo evropski davek eh, da bodo evropski davki eh, dodatek na nacionalne davke, ki jih davkoplačevalci že plačujejo. Aha, ne, vi mislite, da bi imeli evropske davke, ki jih davkoplačevalci ne bi občutili, a ne vam povem, to pa ne obstaja. Se opravičujem za tole provokacijo. No, naj bom jasnejša. Če govorimo o davkih na uh, podjetja, potem tukaj ne gre za neposreden dodaten davek za naše davkoplačevalce. Globalizacija, digitalno gospodarstvo. Na teh področjih eh, bi lahko uh, pobrali davke, uh, ki nam jih uh, multinacionalke uh, dolgujejo. Uh, najmanj uh, mora ta davek znašati 10 odstotkov, koliko znaša na Irskem in nekaj več čez 30 maksimalno, ne vem koliko natančno, koliko znaša v nekaterih drugih državah članicah. Eh, dejansko pa multinacionalke plačujejo nič cela, nič, nič, nič, nič, nič, pet odstotka. Torej, tukaj ne gre za dodaten davek, ampak gre eh, za neke vrste eh, povračilo eh, oziroma za prilagoditev, da bi dosegli raven, na kateri bi tako ali tako že morali biti. Veliko je različnih načinov eh, za predstavitev eh, vsega tega. Vem, da je to zelo pomembna razprava, ampak. Eh, ne želim eh, nikakor eh, dodatne obremenitve eh, naših davkoplačevalcev. Torej, načeloma gre za multinacionalke in če multinacionalke ne plačujejo davkov, potem je to povezano z neumnostjo držav članic, ki med sebojno tekmujejo na davčnem področju če lahko Google prenese 4,5 eh, milijarde iz Irske na nizozemsko in na Bermude, je to zato, ker so države tako dobrodušne na tem področju. Torej, tukaj gre za neumnosti držav članic in uh, eh, s tem je potrebno seznaniti uh, javno mnenje. ampak eh, če se finančni ministri srečajo eh, sredi junija 2017 in razpravljajo o LuxLeaks in pa panamskih dokumentih, eh, potem na koncu sledi sporočilo, dokument, ki zadovolji vse. Ne vem pa, ali je temu res tako, torej mogoče bi morali dodati odstavek na to temo, kaj ti... Uh gre za davke, ki pravzaprav uhajajo iz eh, Evropske unije in eh, to pravzaprav ni sprejemljivo. In na ta način eh, bi lahko izboljšali situacijo. Ne moremo dopustiti, da gre v, gredo vsaka sredstva na Bermude in potem v ZDA. Se upravičujem. Samo da zaključim. Vsaka država članica ima lastno zakonodajo eh, z veliko uh, davčnimi nišami in zato je zelo težko harmonizirati uh, davek na dodano vrednost. Torej, na davčnem področju uh, bi lahko veliko storili. Eder. No, E, nisem vas e, hotela prekiniti, samo provokativni ste bili in se zdaj želim odzvati. Res poteka razprava. Vsi davki, ki jih mi e, predlagamo v tej fazi, so novi davki. Ti bodo obdavčili določene sektorje, ki zaenkrat niso dovolj obdavčeni ali pa sploh ne. Torej ne bomo posegli neposredno v žepe državljanov mislim, da to lahko veliko lažje zagovarjamo. No, ne boste posegli neposredno. Da, to je res. Eh, v končni fazi so res državljani tisti, ki plačajo. Ampak obstaja še nek filozofski razmislek. Mislim, da moramo biti tudi dovolj pogumni in ne smemo pod vprašaj postaviti evropskega projekta. Če se bo izkazalo, da je treba obdavčiti tudi državljane neposredno, zato da se financira evropski projekt, je to treba povedati. Če mi mislimo, da je evropski projekt dovolj dober, moramo biti tudi pripravljeni plačevati davke. E, vem, da se to ne govori, o tem ne govorimo radi, vedno skušamo najti neko ravnovesje. Eh, skušamo zagotoviti socialno varnost, izobraževanje, zdravje in tako naprej. Ampak, če vse to zagotavljamo, je treba plačati tudi davke Evropske unije, kajti Evropska unija ima nasplošno velike koristi za evropske državljane. Torej, eh, treba je narediti ta korak, eh, seveda je veliko bolj zapleteno kot to. Ampak moramo ljudem povedati, da evropski projekt, da je vreden svojega denarja in da je zanj treba tudi kaj plačati. Eh, davki so v središču programa republikancev in če pogledamo eh, demokracije, eh, kako je bilo z davki, smo imeli ponavadi soglasje. No, zdaj pa še naša poročevalca, da boste zaključila s to razpravo, gospod Deprej. No, samo na to zadnjo razpravo naj se odzovem. To, da moramo biti ponosni na evropski projekt. Sam sem eh, ponosen. Tudi, da ne smemo eh, imeti strahu pred tem, da zagovarjamo evropski projekt. Sam nimam tega strahu. Eh, mi to zagovarjamo tudi v tem pravnem okviru. Potrebujemo pa soglasje sveta ne bom zdaj zagovarjal tukaj mehanike, eh, da to dosežemo ali pa davčne neutralnosti, ne bom eh, se spustil v razpravo, pri kateri je že vnaprej jasno, da ne bomo dosegli soglasja sveta. Eh, želim povedati samo naslednje. Imeli bomo dodatna lastna sredstva, ki jih bomo zbrali tako ali drugače na področju držav članic, od državljanov in tako naprej prispevki VND se bodo zmanjšali, ampak treba bo nekako uskladiti, kajti izdatkov bo več. E, države članice pa želijo, da se z njihov prispevek zmanjka, da se prispevek VND zmanjša. In zato smo uvedli načelo e, davčne neutralnosti, tako da se prispevki lasnih sredstev povečajo. Uh, Mm, prispevki držav članic pa se zmanjšajo. Tukaj bom končal, eh, pa naj še Januš odgovori na druga vprašanja. Hvala. Briefly. Hvala, tudi jaz na kratko. Smo že začeli odgovarjati na vprašanja. Hvala za vaše prve odgovore na ta naš vprašalnik. Ne bom eh, govoril o davčnih utajah in izogibanju plačila davkov tudi v okviru te razprave o vlastnih sredstvih smo prišli do izogibanja davkov, kar se tiče eh, fiskalne oziroma davčne neutralnosti, je odgovoril že Žerar, da gre tukaj za ravnovesje med eh, novimi lastnimi sredstvi in prispevki BND. Fiskalna neutralnost je za me semantičen izum, eh, glavni namen pa je, da se neutralizirajo potencijalni kritični odzivi na naš predlog. Eh, mi smo podali predlog že leta 2011 in jasno moramo povedati, da fiskalna neutralnost ne bo prinesla dodatnih stroškov, dodatnih obremenitev za eh, državljane. Tudi pri lastnih, sredstv, pri lastnih sredstvih gre za prispevke državljanov. Eh, ne bom zdaj stvari zapletal še z dodatnimi izračuni prispevkov BND, Ne podcenjujem pa problemov, ki se lahko pojavijo v zvezi s tem in upam, da bo parlament zagovarjal to uh, stališče. Uh, Ajder je uh, govorila o neposredni povezavi med institucijami in Evropsko unijo ter evropskimi državljani. Mislim, da to sodi v tiste zlate čase Evropske unije. Uh, zdaj bo to težje, ampak to je pa že naslednji korak pri naši razpravi. Hvala. Dragi kolegi, zahvaljujemo se obema poročevalcema. Še gospod Vali želi besedo. Ja, se upravičujem, da sem prišel prepazno, nisem mogel slediti prvemu delu, ampak to je zagotavo zelo zanimiv dokument. No, ni težav, smo vam dali besedo. To je zelo zanimiv dokument, kaj ti gre za to, kako. Uh, prepričati države članice o vseh teh lepih predlogih, ki jih je podala Montjeva skupina. Recimo davek eh, na finančne transakcije, to eh, je predlog, ki ga močno podpiram, države članice pa ga ne. Torej, eh, zanima me, kako bi se lahko to razvijalo. Gre za eno izmed najtežjih tekem, ki jo bomo kdajkoli odigrali na ravni Evropske unije kar manjka, pa je analiza eh, situacije znotraj evroobmočja. Potrebno je zmanjšati neravnotežja, ki obstajajo. In eh, tiste države, ki imajo eh, trgovinski presežek, bi morale mogoče v večji meri prispevati k uh, proračunu euroobočja in tako naprej, kajti v tem trenutku se spopadamo z velikim uh, trgovinskim neravnotežjem in proti temu se je potrebno boriti, če želimo vzpostaviti trajnostno Evropsko unijo. Če ne bomo rešili tega problema, potem bo situacija izjemno težavna. Predloge so uh, do določene meri zanimivi, recimo kot davek na oglik. problematičen eh, se mi zdi, eh, problematično se mi zdi, da ni vključen eh, davek na fosilna goriva, to bi morda morali vključiti, seveda pa sem pripravljen na sodelovanje glede tega predloga. Zdi pa se mi, da je cilj, ki smo si ga zastavili s tem preračunom, zelo ambiciozen, če že ne utopičen. državljani bodo na vse skupaj gledali kot na zvišanje davkov, kajti dejansko se bo to zgodilo in pravzaprav to ne bo pomenilo nobenega znižanja nacionalnega prispevka. Zagotovo se bo na koncu zgodilo to. Torej, eh, pomembno je državljanom razložiti, kaj se dogaja v tem trenutku, kajti zelo nevarno bi lahko bilo. Eh, zvišati davke na takšen ali drugačen način. To bi lahko še bolj negativno vplivalo na gospodarstvo, ki sicer raste, ampak izjemno počasi. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da smo kar soglasni. In eh, glavno vprašanje je, kakšno Evropo si želimo, kakšno Evropo želimo zagotoviti našim državljanom, da bi se odzvali na njihove potrebe in pričakovanja ko gre naprimer za javne dobrine in tako naprej. Želimo močno Evropo, ki bi izpolnevala pričakovanja državljanov in zato moramo najti tudi ustrezna finančna sredstva. V republiki in v demokraciji je to najpomembnejše. Želimo pa več davkov in manj bremen za te, ki prispevajo. Gospod eh, Žaratepri, ne gre samo za davke, gre tudi za prihodke, dve milijardi in pol, eh, naprimer, eh, če bi toliko zaračunali parim, multinacionalkam bi takoj nadomestili izpad dohodka zaradi brexita. Dragi kolegi, preden greste, bi vam rad še nekaj povedal. Fabio Jones je prevzela drugo funkcijo eh, že leta 2015 je prišla sem dve leti in pol, je dobro upravljala svojo funkcijo, vedno je bila dobre volje, e, bila pa je tudi zelo učinkovita in odločna in 1. julija letos bo prevzela drugo funkcijo v ekspertni skupini oziroma ekspertni službi in zato e, izražam svojo hvaležnost in tudi naše skupno prijateljstvo. Thank you. Zelo smo ocenili eh, njeno avtoriteto z nasmehom. Eliza Dafara jo bo nadomestila eh, in mislim, da je tudi ona deležna zaupanja celotne ekipe. Eh, naši kolegici pa želimo vso srečo na novem delovnem mestu. je euh, najbolj belgijska od vseh Britancev. Ja, nom, in v vašem imenu jo bom zdaj poljubil. prochaine réunion le 10 et le 11 juillet. Naslednji sestanek bo 10. in 11. julija in če nišče ne prosi za besedo, eh, zaključujem današnji sestanek.